današnje razprave. Obveščam vas, da se bo zasedanje nadaljevalo jutri, 3. februarja, in sicer od 9. do 12.30, potem pa od 15. do 23. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Lep večer vsem. Nasvidenje.